dobili kar nekaj eh, predlogov sprememb sestav delegacij in odborov. Seznam predlogov bo objavljen, če do odobritve zapisnika ne bo pripomb, bodo te spremembe in imenovanja potrjene. V skladu s členom 105.6 poslovnika